Zdaj pa nekaj informacij. Gospa Ule Turnes je bila imenovana za članico danske vlade in k, ti, k temu ji iskreno čestitamo. Parlament eh, je s tem tudi zabeležil, da je njen sedež eh, vakanten od 29. februarja naprej.